La séance est reprise. Zasedanje se ponovno začenja. Prisluhli bomo našemu poročevalcu, gospodu Depreju, v zvezi z uh, uredbo za opredelitev državljanov tretjih držav ali oseb eh, brez državljanstva, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji ter za zahteve za primerjavo s podatki iz. Hvala lepa, eh, predsednik. Zaprosil bi vas za uslugo in sicer eh, glede na to, da, da, poroč, ja, da sta dva poroč, poročili sta povezani, ker sta ti poročili občutljivi, bi želel dati možnost eh, kolegom, ki zamujajo, da se nam pridružijo kajti uh, drugo poročilo zadeva Eurodak in to je veliko manj občutljivo, zato bi se lotil najprej tega. Hvala lepa, predsednik. Dobro, torej lotili se bomo drugega poročila o Eurodaku. Uh, Eh, naj eh, opozorim kolege, ki niso seznanjeni s problemi, eh, s katerimi se ukvarja odbor Libe, da Eurodak je informacij, centralizirani informacijski sistem, ki ima kot cilj to, da prejema prstne otise, ki se jemljajo pri prosilcih za azil, torej ljudje, ki so prečkali mejo, da bi zaprosili za azil, ljudje, ki nezakonito prečkajo mejo, pri teh je tudi že, so ti otisi že pridobljeni. In uh, uredba določa, da bo to veljalo to tudi za ljudi, ki nezakonito prebivajo na ozemlju Evropske unije in ki jih uh, organi pregona eh, ugotovijo na uh, ozemlju države članice. Torej ne samo v trenutku, ko prečijo mre, mejo, ampak tudi, ko že so na ozemlju države članice. Torej, cilj tega predloga je to, da bi razširili eh, koristi tudi za osebe, ki, o katerih sem spregovoril. Eh, z ozirom na, na odbor za proračun naj povdarim, da znesek, ki se namenja tej uredbi, znaša 30 milijonov evrov porazdeljenih na obdobje štirih let. Ampak želel bi vseeno podati nekaj komentarjev, ki jih najdemo tudi v predlogih sprememb, kajti mislimo, da da ti zneski so lahko utemeljeni samo, če Eh, pride tudi do določenih sprememb eh, pri konkretnem delovanju. In jaz predlagam te spremembe, ker imajo bolj sposledice tudi za proračun. Zaradi tega sem želel opozoriti na to ravno pred tem odborom. Torej, prvič predlagam, da se vzpostavi neko skladnost eh, med številom prstnih odtisov, ki jih bomo oduzemali od zdaj dalje, s sistemom, ki bo začel veljati. In in um, torej, um, ki ga bomo vzpostavili znotraj sistema EES. Torej, sistem EES, tam bomo jemali štiri prsne odtise, odtise in eh, pa obrazni odtis, podobo obraza. V sistemu Eurodac, tako kot je zdaj predlagan, pa bomo zbirali deset prstnih odtisov in eno podobo obraza. In jaz osebno ne razumem, v čem je interes, da zbiramo deset prstnih odtisov na enem koncu, ko se lahko omejujo samo na štiri. Zato predlagam, da ko gre za prsne odtise, da jemljemo po štiri prsne odtise, tako da bomo imeli enake moduse operandi. In to bo veljalo za tiste, ki imajo pet prstov na vsaki roki. Ja, ampak če imamo že štiri prstne odtise, eh, vseeno je oseba že identificirana. Torej, to je prvi problem, eh, to je pač eh, namen, cilj v smislu torej harmonizacije. Potem nekaj, kar ni še, tisti, ki niso dovolj jasno opredeljeni v sedanjih informacijskih sistemih, potem eh, predlagam, da pride do interoperabilnosti, do domackega prenosa podatkov med sistemom ES, ki ga eh, vzpostavljamo zdaj in kar uh, najdemo v drugi uredbi komisije in sistemom Eurodac. Ja, mislim, da sem povedal a, vse, kar je bilo bistveno. Imamo še nekaj predlogov sprememb, ki pa niso tako zelo relevantni. Najpomembnejše spremembe so ravno te, torej je zmanjšanje števila prstnih otisov, ki se e, zbirajo in potem interoperabilnost. To je vse povezano z učinkovitostjo sistema. Če imamo informacijski sistem, ki ni interoperabilen z nobenim drugim elementom, očitno njegova, njegovo zanimanje e, je zelo omenjeno in njegova korist je zelo omenjena omejena. E, to so torej predlagi spremembe, ki jih predlagam. Hvala lepa, gospod poročevalec. E, gospa Šulin, izvolite. E, sicer hvala za besedo, se oprevečujem. Jaz sem se javila pri prvi točki v zvezi z vzpostavitev merili mehanizmov, ki ste jo pa potem, potem spremenili. Tako da, hvala. Merci. Y a-t-il d'autres Hvala lepa. Še kdo želi kaj dodati? Gospod Denano, izvolite. Hvala, predsednik. Dejansko kot eh, poročevalec v senci za mojo skupino naj se zahvalim eh, poročevalcu za njegovo delo in eh, torej za to mnenje, ker najdemo mnoge izjave, s katerimi se oglašam. Dublinski sistem, v katerem je sistem Eurodaka in Eh, že deluje nekaj let in je že eh, dokazal, da ni vedno učinkovit in to od vsega začetka. Prerasporeditev odgovornosti eh, je imela vrsto učinkov in dejansko prihaja tudi do pojava tako imenovanega uh, asylum shoppinga, se pravi izbiranje najbolj uh, ugodnega režima za dodeljevanje azila. In uh, torej um, komisija, ki je oblikovala svoj predlog maja 2016 ob upoštevanju migracijske krize iz leta 2015, kar predvideva prenovitev uh, Dublina 4, uvedbo Eurodaka in tudi predlog za vzpostavitev ustanovitev neke agencije Evropske unije za azil. Po mojem mnenju vsekakor to bo predpostavljajo določene spremembe v kontiteti in potrebne reforme za to, da bo vse postalo bolj učinkovito. Po drugi strani pa se moramo spomniti, spomniti tako kot pravi tudi poročevalec, um, da pač tukaj moramo razmišljati predvsem v smislu mm, interesov, ki jih zastopa odbor za proračun in ne se osredotočati samo na vedike, ki so povezani recimo z temami, s katerimi se ukvarja odbor Libe. Zato se moramo osredotočiti na te vidike tudi v povezavi z Eurodakom, kot je povedal poročevalec, ne bomo imeli težav, kar zadeva prerasporeditev 30 milijonov evrov za obdobje štirih let uh, ampak proračunski vidiki se osredotočajo in se, se navezujejo tudi na vsebinske vidike. In torej čisto na kratko želim samo še dodati, da uh, podpiram njegovo uh, pripravljenost, da pač uh, dosežemo neko ravnotežje med varnostjo in spoštovanjem uh, temeljnih svoboščin. to je zelo pomembna točka, z katero soglašamo, ampak seveda ne morem pa podpreti njegovega predloga, da bi vključili v podatkovno zbirko eurodatke, podatke e, tri, e, državljanov tretjih držav, ki e, se selijo pač nekam drugam, kajti eurodatke mora biti sistem, ki nam omogoča, da spostujemo veljavno zakonodajo. Zelo pomembno je, da poudarim tudi potrebo, da ohranimo interoperabilnost storitev zbiranja podatkov, kjer ne sme presegati ciljev, ki so že v veljavi in Eurodak ne sme nadomeščati nacionalnih pravil in prakse, predvsem kar zdeva obvezno jemanje prstnih odtisov. Torej, seveda, treba je biti previdni, ampak hkrati ne smemo eh, pač eh, se prepričati v to, da vsi, ki kakorkoli potujo, lahko predstavljajo določeno nevarnost. Hvala lepa. Hvala Monika Holmajer. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila avtorju tega mnenja, za zelo natančno in izredno dobro delo. Pri temi EU-radak moramo v resnici doseči napredek, tudi iz proračunskega vidika. Kajti eh, deloma smo imeli tukaj dvojno delo, zagotoviti je treba interoperabilnost. Ne črpamo dovolj iz uh, teoretičnega potencijala, uh, In še nekaj, vemo, da je nujno, če tudi velja teza, da ni vsak terorist, ampak če smo čisto odkriti, od, torej vsak francoski ali vsak eh, nemški državljan ima biometrični potni list. Potni list imamo eh, prsne otise od vseh, torej ne razumem, zakaj bi imeli drugačne predpise za migrante. Potrebujemo eh, prsne otise tudi za kazenski pregon. Lahko vam povem, da je ta hip položaj v Nemčiji sledeč vsak, ki je načrtoval atentat ali pa ki ga je poskušal izvesti ali pa ki se je pripravljal na to, bil migrant ali begunec. In uh, pomagale so tudi nemške mreže. In Takšno, takšna so dejstva, zato si pri tem ne smemo zapirati oči. Seveda ne smemo ljudi pavšalno obsojati, daleč od tega, ampak eh, ko gre za uh, uh, obvladovanje tokov vse čas, uh, oziroma ko gre za davke, je tako, da vse čas preverjamo, ker želimo denar. Ko pa gre za ljudi, imamo takoj težave za uh, zaščito uh, oziroma varstvom podatkov. Zahvaljujem se gospodu Depriju, po mojem mnenju je ubral primeren pristop. Eh, kaj ti povdarjajo to, kar je pomembno iz proračunskega vidika, kar se tiče sorazmernosti eh, in eh, njegovo delo ustreza tudi nujnosti. Torej, obrav je pristop, s katerim je poskušal predvsem učinkovito delati in moram reči, da se v veliki večini primerov za njim strinjam. Kar se tiče štirih prstnih otisov, Eh, o tem moramo še razmisliti, ali je to res dovolj spričevarnostnega položaja, o tem se bomo morali še pogovarjati. In ali je to smiselno in pravilno? Ta hip je nemogoče reči da ali ne. Želela bi se eh, sprva pogovoriti z Frontexom ali pa s tistimi, ki ščitijo meje. Zanima me, kakšne informacije nam lahko podajo zadevne agencije. Eurodag Eh, mora biti učinkovit in potrebna je primerjava tudi s CIS-om, zato da vidimo, ali je nekdo atentator, atentator ali ne. In če preverjamo davkoplačevalca, ali je pravilno plačal davke, potem še ne pomeni, da ga nasplošno sumimo, da ni plačal davkov ampak da je pač tako, da prihaja do napak eh, in da sem in tja nekdo načrtno gofa. Go, go, pač goljofa in pa vendarle je še vedno tako, da velika večina ljudi pravilno plačuje davke in zato je zame enako tudi pri beguncih in migrantih. Velika večina jih eh, čisto običajno išče novo domovino pri nas, ampak tako mora biti kot pri njih. Nekaj med njimi jih je pač takšnih, ki zasledujajo posem drugačne cilje in te želimo poiskati. Ampak to ni cilj Eurodaka. Pri Eurodaku je cilj registracija, potem je treba podariti še interoperabilnost z drugimi bazami podatkov in pa za eh, konkurenco s šengenskim menjim kodeksom, pričemer je tako, da vsaki prečka mejo eh, preverja tudi Eh, ne glede na to, ali je to državljan Evropske unije, ali je migrant, ali je nekdo, ki poseduje vizo, ali pa je nekdo, ki sme vstopiti brez vize. Vsak se mora pustiti preveriti, ali je morda on tista oseba, ki se išče. Imamo moderne metode in zato je Eurodac pač del eh, teh poskusov, da bi dobili celoten dober pregled. Ne da bi eh, pri tem napačno sumili ali pa eh, metali stran energijo. Rada bi eh, še nadaljno razpravo o prstnih otisih, ampak mislim, da je tudi to, ta ukrep sa 15 dnevi v redu, to, kar je zapisal Gerard Depre. Eh, torej, po teh 15 dneh eh, se eh, je treba preveriti, ali ga je treba vnesti v Eurodak, ali bo prostovoljno odpotoval, ali, bo, ali je zaprosil za azil. To se potem um, pogleda in ali so kakšne druga ozadja. Po mojem mnenju je 15 dni razumno, tako kot omejitev in tudi kot razlog za to, da eh, prvi dan, ko bo poteče eh, viza, da moramo upraviti že vse, že vse formalnosti. In zato se mi zdi teh 15 dni zelo razumen rok. Torej, to mi je zelo všeč, vse skupaj mi je zelo všeč in se lepo zahvaljujem. Hvala, gospod Kolmel. Hvala lepa. Tudi sam se prisrčno zahvaljujem kolegu Dupreju za osnutek mnenja kajti eh, mnenje gre nedvomno v pravi smeri in mislim, da je tudi pomemben element za to, kar sem dejal danes zjutraj. Namreč eh, gre za to, da potrebujemo ehm, strategijo za celotno migracijsko krizo. Mislim, da moramo biti verodostojni in evropski državljani sploh ne razumajo več, da deloma ukrepamo na povsem različne načine. Vsi poznamo poročila o tem, da ne samo, ko gre za terorizem, ampak tudi, ko gre za eh, državne prispevke, prihaja do eh, zlorab, da ljudje večkrat zaprosijo in tudi prejmejo eh, določene socialne prejemke. Ne gre za, splošno, za splošen sum gre ravno zato, da nam ni treba sumiti prav vseh migrantov, migrantov zaradi tega, ker imamo možnost, da opredelimo črne ovce in zato jih moramo registrirati in uh, to moramo zagotoviti kar se da hitro. Tudi mi, ko potujemo v ZDA, uh, doživljamo, da je povsem samo po sebi umevno, da moramo eh, podati razno razne podatke. To se zgodi takoj na letališču in vsi sodelujemo pri tem. In mislim, da lahko to pričakujemo od vsakega, ki doseže Evropo. Hvala. Ja, hvala. Mislim, da ste vsi eh, izrazili svoje mnenje, zato predam ponovno besedo poročevalcu. Hvala, predsednik. Naj se takoj zahvalim eh, kolegom, ki so izkazali zanimanje za to eh, besedilo in eh, naj se odzovem na nekatere pripombe. In eh, gre za nekaj, kar je bilo povedano tudi zelo jasno, tudi strani gospoda Dena Noja. Eurodak ni instrument za varnostne namene, nima nobene povezave za varnostno politiko in nima nikakršne povezave z politiko za boj proti terorizmu. To je instrument za upravljanje migracijskih tokov. Torej, sam izvor Eurodaka je naslednji. Imamo dublinski sistem, ki eh, pravi, da prva država članica sprejme nekega priseljenca in mora eh, obdelati eh, njegov primer. In kako torej vsakeč, ko določeno državo prispe ali nezakoniti priseljenec pride v to državo, mora oddati svoje prsnotise za to, da smo gotovi, da je dejansko ta oseba prišla na zemlji Evropske unije skozi tisto državo državo. In zato potrebujemo sistem Eurodac. Seveda imamo lahko določena razhajanja in določene bojazni, lahko se to dogodi na meji, seveda lahko pa pride do zbiranja teh podatkov tudi na samem ozemlju države eh, članice, ker če organi pač v državi menijo, da je to potrebno, da je potrebno, da legitimirajo dotično osebo, da lahko preverijo tudi sekundarne eh, gibanja, eh, če gredo v drugo državo, da jih lahko vrnejo v domovino, vsebino in zato, da pač vemo, če se morajo vrniti ali če imajo pravico, da ostanejo na tistem ozemlju. Najboljši dokaz, da to ni instrument za varnostne namene, je dejstvo, da eh, Eurodak ni povezan s ESJ-em ali SVI-jem, eh, kar je glavni sistem za varnostne namene. Eh, in dejansko tamle se zbirajo vsi podatki eh, tistih oseb, za katere organi menijo, da je eh, potrebno jih eh, pobliže spremljati. In ustrajam na tem, kaj ti dejansko lahko gledamo na ta instrument bolj natančno. Ne smemo biti zaskrbljeni, torej, ko gre za jamstvene garancijske pogoje, ki jih je treba zagotoviti pri Eurodaku, ravno zato, ker gre za različno naravo instrumenta. Torej moramo priti tudi do določenega dogovora v zvezi z tem rokom 15 dni. Mislim, da je rešitev, ki sem jo predlagal, da je relativno uh, modra. Uh, namreč v sistemu uh, EuroDAC moramo unesti torej v sistem vse osebe, ki so prekoračile dovoljen čas bivanja na ozemlju Evropske unije. Če je nekdo recimo zamudil avion ali iz drugega razloga enostavno ni zapustil ozemlje Evropske unije pravočasno, ga ne bomo vsekakor unesli v sistem Eurodac in rekli, da so to ljudje, ki nezakonito prebivajo na ozemlju zaradi pač tega, tega naključja. In eh, prav zaradi tega sem jaz predlagal, da bi imeli to prehodno obdobje 15 dni. Eh, kar pa zadeva vprašanje gospe Holmajer in razmišljanje v zvezi s številom prstnih otisov, jaz sem predlagal štiri. Eh, zakaj? kar predlog, najnovejši predlog eh, služb Evropske komisije, ki temelijo tudi na določenih strokovnih mnenjih iz sistema za eh, vhod in shod, pač pravi, da, če, eh, da je dovolj, da imamo štiri prsnotise in eno podobo obraza. In medtem, ko zahteva po desetih prsnih odtisih, sega nazaj iz samih časov nastanka Eurodaka. Dobro, jaz sem predlagal, da se držimo istih pravil za vse naprej, ker bomo morali zagotoviti interoperabilnost med sistemom Eurodac in sistemom eh, SVI e ali ES. In torej nima smisla imeti v Eurodacu deset pasnih otisov, če jih res ne potrebujemo. In zaravno, ravno zaradi tega sem pač eh, oblikoval svoj predlog tako, kot sem ga. Lahko se posvetujemo tudi službami komisije in vidimo, kaj čemu dajo prednost. Jaz mislim, da štiri prsni odtisi, da je to čisto dovolj. Hvala predsednik, to je vse, kar sem želel še dodati. Še zadnje vprašanje gospoda Don eh, Dena Noja v zvezi z prisilnim jemanjem prstnih odtisov. Um, bom nekoliko provokatorno odgovoril. Torej, če to prepustimo oceni nacionalnih organov, potem tisti, ki bodo jemali prsni odtisi, bodo bolje zaščiteni s sistemom, ki je opredeljen na evropski ravni ali pa, ker bo tem odločal ta ali oni. Eh, recimo gospod Orban na Mačarskem, eh, torej ali bomo na tak način eh, bolje zagotovili pravice posameznih oseb, ki bodo izpostavljene tem postopkom, torej odvisno je torej od sistema v državi, če je res demokratičen ali pa ne, v nekaterih državah pa prihaja do odstopanja od pravega demokratičnega sistema. Imam pa še eno vprašanje, na katerega moram odgovoriti eno vprašanje gospoda Dena Noja, ki preč razmišlja o tem, da uh, tisti, ki so zaprosili uh, za uh, mednarodno zaščito, ne bi smeli biti zajeti v sistem Eurodac. Zadnji dokument komisije, kar zadeva ponovno namestitev, kjer je dejansko uh, zapisano, da se zagovarja, da bi tudi te ljudi uh, vključili v sistem Eurodac in zgolj samo za, zaradi nadzora sekundarnih gibanj. Hvala lepa, mislim, da gospod Denano je pozorno spremljal eh, vaše odgovore ali bi morda lahko, ali želi morda tudi komisija izraziti svoje mnenje v tem trenutku. Videti je, da ne. Eh, eh, Lepo pozdravljeni, ime mi je Ama, Ana Štetrela in uh, delam v delovni skupini za azil pri GD Home. Pozdravljamo osnutek mnenja odbora za proračun in mislim, da ste zelo natančno razmislili o predlogih sprememb in da so ti dobri. In eh, svet in komisija boste zagotovo natančno razmišljala o vaših predlogih, ko se bo to začela pogajanja tudi v okviru trialogov. Nakratko pa bi podala nekaj komentarjev glede vprašanja oduzema prstnih odtisov, glede števila oduzetih prstnih odtisov. To je zelo tehnično vprašanje. Eurodak zahteva, da se oduzame vse prstne odtise oseb in to utemeljuje s ciljem, da bi zagotavljali največjo možno natančnost sistema. Nevarnost napačne identifikacije bi namreč lahko prenesli na odgovornost druge države članice v primeru azila, kar pomeni, da te osebe druga država članica ne bi mogla sprejeti, kar bi predstavljalo pravno težavo. Tako da gre tu za vprašanje natančnosti in za vprašanje ocene tveganja u primjeru Eurodaka, u trenutku ko zbiramo podatke, numerične podatke skupaj z podatki o sliki oblaza, vemo, da numerični podatki običajno niso natančni. Mi pa si želimo največje možne natančnosti in to lahko zagotovimo samo prek desetih prstnih odtisov. Naj povem samo še, zakaj Eurodax z zgodovinskega vidika vsebuje deset prstnih odtisov. Ko je bil sistem zasnovan, je bila v državah članicah to običajna praksa. Organi pregona v državah članicah so običajno oduzemali deset prstnih odtisov. Trenutno pa avtomatizirani nacionalni sistemi za odzem prstnih odtisov tudi delujejo na osnovi desetih prstnih odtisov. Dodam lahko tudi, da obstaja potreba potem, da bi Eurodak lahko tudi notranje tako deloval deloval. Če bi zmanjšali število prstnih otisov, bi sicer lahko omogočili povezljivost z drugimi sistemi, bi pa zmanjšali doslednost znotraj centralnega sistema Eurodaka. To so moje pripombe. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Mislim, da s tem lahko zaključimo. Predloge spremembo v zvezi s tem poročilom lahko lahko uh, uložite do 15. februarja o 15. uri. Odbor za proračun bo glasoval o tem 6. marca. Glasovanje na odboru Libe pa bo potekalo 30. marca. Zdaj pa se bomo lotili drugega poročila, ki nam ga eh, je pripravil gospod Depre, ki ga bo predstavil. Eh, to je točka 16 na dnevnem redu v zvezi z predlogom vzpostavitev meril in mehanizmov za določitev države članice odgovorne za obravnavanje prošen za mednarodno zaščito, ki je v eni od držav članic uloži državljan tretje državi ali oseba brez državljanstva. Gospod poročevalec, imate besedo. Hvala lepa, eh, predsednik. Ta tema je eh, veliko bolj zapletena in občutljiva kot eh, prejšnja tema. Vi poznate sedanjo stvarnost, živimo v okviru dublinskega režima, pri čemer prva država, ki sprejme pribežnika, je odgovorna za obravnavo njegove prošnje in vseh posledic, ki iz tega izhajajo. Dublin bo še dalje veljal, ampak ker ga različno izvajajo države, vidite, kaj se dogaja v Grčiji, kaj se dogaja v Italiji, ki, kjer prihaja ogromno število prosilcev za azil, je komisija sklenila, da pripravi uh, predlog za korektivne mehanizme, torej mehanizem uh, za porazdelitev prosilcev za azil z mehanizmom solidarnosti med različnimi državami članicami Evropske unije. Torej, to je korektivni mehanizem uh, sol, za solidarnost in za solidarnost solidarno porazdelitev. Torej, ja, potem, ko se sproži ta mehanizem, obstajajo določena pravila, o čemer ne bom govoril, torej v trenutku, ko pride do tega, do te sprožitve, recimo, vzemimo primer Grčije, ko država do 650 odstotkov sprejemne zmogljivosti, ki je dodeljena, torej 150 odstotkov, se pravi, da če imamo 100 tisoč pribežnikov, recimo v trenutku, ko jih ima 150 tisoč, se sproži ta mehanizem za porazdelitev. In, torej, Avstrija, imamo določeno število držav, ki je najbolj izpostavljeni. Če dosežejo 50 odstotkov več od sposobnosti sprejemanja, ki jim je dodeljena, lahko sprožijo uporabo tega korektivnega mehanizma. Torej, to je izhodišče. Jaz pa mislim, da to pravilo ni modro, kaj ti države, ki imajo največji obremenitev, bodo še dalje obdržali to največjo obremenitev kljub eh, mehanizmu in kljub korektivnemu mehanizmu. Zato jaz predlagam, da ta porazdelitev bi morala že stopiti v veljavo, že pri 100 odstotkih in ne pri 150 odstotkih. In v trenutku, ko. A, eh, pač eh, te države eh, bodo eh, lahko že olajšale svojo obremenito, šele v tistem trenutku bodo lahko začele ponovno sprejemati begunce do trenutka, ko bodo spet dosegli 100 odstotni prak. Če vzamemo pravilo 100 na mesto 150 kot prak za sprožitev mehanizma solidarnosti, potem mehanizem solidarnosti bo začel delovati veliko prej in to bo imelo tudi veliko veliko pomembnejše posledice na proračunski ravni. E, druga stvar, ki jo predlagam, je naslednja komisija predvideva, da vsakeč, ko prosilec za azil oziroma kandidat begunec, ki prosi za mednarodno zaščito, se ga preseli in torej pride iz sprejemne države v neko drugo državo v okviru mehanizma za solidarnost. V tem primeru drža, sistem, proračun Evropske unije dodeli 150 evrov na osebo državi, ki bo premestila, eh, preselila eh, tega begunca. Recimo Grčija eh, preseli nekoga na Poljsko, na Nemčijo, v Španijo. V tem primeru Grčija prejme 150 evrov za vsako osebo. Eh, torej eh, recimo, da eh, lahko državi zagotovimo to denarno korist, ker recimo, da ta država, v tem primeru Grčija, nosi stroške za pač konkreten prevoz osebe, ampak zakaj smo to določili v višini 150 evrov? Ja, je tak pošaljni znesek, ne potrebujemo veliko obrazcev in formularjev in na tak način pomagamo torej tudi ljudem, državam na prvi bojni liniji med navednicami. Ampak, eh, če, določim če določimo pavšalni znesek, zakaj govorimo o 150 evrih, kajti to nima smisla, kajti v resnici mi eh, državam na prvi bojni liniji pomagamo eh, prek posebnih skladov za te nujne premjere, ki smo jih vzpostavili pred nedavnim. In kljub temu, torej, da obstaja druge vrste operativne pomoči, določili, o kateri, je, eh, o kateri smo sklepali ravno pred kratkim, naprimer v korist Grčije in Italije. Eh, torej, in še tretja točka, ki je najbolj občutljiva in to bo verjetno predmet eh, precejšnjih razprav na našem odboru. Komisija pač je določila, da ko določene države članice ne želijo sodelovati pri mehanizmu za solidarnost, potem bi jim napr, recimo, da jim dodelimo tisoč begunov, beguncev, ki jih je treba prerasporediti med različne države, vsakih vzame pet recimo, ampak recimo, da država to zavrne, potem komisija bo naložila tisti državi sankcijo v višini 250 tisoč evrov za vsako osebo, ki jo zavrnejo. Torej, Eh, potem eh, bi država lahko eh, odgovorila, ja, v resnici mi pa imamo tehtne argumente za to zavrnitev, ja, ne bomo plačali te sankcije in bomo uporabili določene druge postopke, recimo tudi postopek pred Evropskim sodiščem, zato da bomo uveljavljali svoje razloge in ne bomo plačali teh sankcije. Zato jaz ne zagovarjam tega sistema sankcij, ampak sistema Eh, pač uh, enostavno nekih odbitkov. Uh, imamo naprimer sredstva, ki se delijo, razdelijo med države članice iz kohesijskih skladov in torej predlagam, da v primeru, da država ne želi sodelovati pri mehanizmu solidarnosti, se ji enostavno ne izplača določena sredstva iz kohezijske, določenih sredstev iz kohezijskega sklada. Kajti v tem primeru države ne bodo mogle ubežati teh sankcij. Sankcija bo eh, tako takojšnja in eh, to pomeni enostavno zadržimo recimo 10 odstotkov na eh, zneskih, do katerih, imate, do katerih ste upravičeni iz kohezijskih skladov, če se ne držite eh, solidarnostnega mehanizma. Seveda to daje, predajam tudi ostalim v razmislek in to dajem na razpravo, morda bi lahko oblikovali bolj strukturiran mehanizem, bolj spremljiv, ampak zdi se mi, da ta rešitev avtomatskega zadržanja določenih zeč znesku je veliko bolj učinkovita kot pa strategija eh, kazni, kajti eh, zato, da je kazen učinkovita, moramo doseči tudi to, da dotična država kazen plača. Hvala lepa, predsednik, to je v bistvu vse, kar sem želel povedati. Mikrofon. Uh, c'est que les, ces sommes seront destinées bien. In, uh... To, ti zneski bodo uh, seveda namenjeni za pomoč državam, ki bodo sprejeli, da sodelujejo v sistemu solidarnosti. Ja, tukaj gre za pravo solidarnost, za pravo delitev odgovornosti. Zdaj pa vas moram zapustiti in uh, res uh, se odpovedujem pravi, pravceti razpravi, ki bo nedvomno zelo zan zanimiva. Uh, predsedovanje predajam uh, gospodu Ashfordu. Eh, žal mi je, ampak imam res neko nujno obveznost, zato vas moram zapustiti. Vsekakor hvala lepa za vaše, eh, za vaše poročile, gospod poročevalec. In eh, res ste, ste nam postregli z pravimi instrumenti za neko pravo politiko, ki naj bo res učinkovita. Hvala. Thank you, rapporteur. Uh, Hvala poročevalcu. Šest govornikov imam na seznamu. Začeli bomo z gospod Šulin, prosim. Hvala predsedujoči za besedo. Eh, kolega Tomaš Zdehovski je poročevalec v Senci, žal zaradi drugih obveznosti odsotan in me je zaprosil, če lahko podam njegovo mnenje. Tomaž Zdeholski bi se uvodoma rad zahvalil gospodu Deprezu za njegovo delo, za svoje delo, a vendar se ne strinja z nobeno od sprememb, ki jih predlaga poročevalec, razen z interoperabilnostjo. Kot prvo, gospod Zdeholski popolnoma zavrača idejo o financiranju sredstev rezerva Dublin, v okviru sklada za azil, migracije in vključevanje v višini desetih odstotkov iz kohezijskega sklada, če država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti. Ta mehanizem ne sme vplivati na kohezijsko politiko niti na katerokoli drugo politiko. Zdehovski tudi meni, da je nesmiselno aktivirati mehanizem, ko je dosežena stoodstotna zmogljivost, vendar je pripravljen se pogovarjati o kompromisu. Drugo vprašanje je, zakaj je predvideno prenehanje uporabe mehanizma, ko je doseženih 90% zmogljivosti. Po njegovem mnenju bi morala ostati meja 100%. In tretjič, gospod Zdehovski nasprotuje zmanjšanju povračila stroškov za vsako premeščeno osebo iz 500 evrov, kot je bilo prvotno dogovorjeno, na tristo evrov. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Monika Holmajer. Ja, ja, z Dublinom se bomo še ukvarjali. Če imamo podjetje, ki je dolžno plačevati davke, je treba najti ustrezno e, rešitev. Se pa zna bo zgoditi, da se bo zateknilo pri odločanju pri državah članicah. Sem nekoliko sarkastična, ker že šest let razpravljamo o davinskem sistemu in komisija se vedno vzdrži reševanja končne rešitve in vidimo, da to ne pelje nikamor. In e, to postavlja pod vprašaj Evropsko unijo. Gre za nereševanje vprašanj migracije in um, dublinskega sistema in zaradi tega prihaja do čedalje ostrejših sporov med državami članicami. Tako da m, bo morala sporočevalci v senci o teh vprašanjih še spro, spregovoriti. Um, glede znižanja z 500 evrov na 300 evrov, to lahko razumem, ker mislim, da stroški transferja znotraj Evropske unije niso tako zelo visoki. Ni treba predvideti tako visokih eh, zneskov za to, da bi nekoga premestili znotraj Evrope. Obenem pa bi morali razpravljati na podlagi realnih dejstev, kakšna je osnova za 300 evrov ali za 500 evrov. Pri Dublinski rezervi se mi zastavlja nekaj vprašanj. V odboru za proračunski nadzor imamo pristop, ki se ne nanaša specifično na kohezijski sklad, sicer ampak pravi, da če država članica ne plača kazni, potem jo preprosto otegnemo od tistega, kar ne bi država drugače prejela. Tako da se sprašujem, ali tole velja samo za kohezijski sklad, ker so države, ki skumaj da črpajo sredstva iz kohezijskih skladov. Tako da bi tu pozvala, da uporabimo splošni mehanizem, ki je na voljo v odboru za nadzor proračuna. In ta, to načelo velja tudi za druga področja in a, eh, lahko bi ga analogno uporabili tudi pri dublinskem sistemu da se ne bi tudi osredotočili samo na kohezijski sklad, glede na to, da imamo države, ki prejmejo le malo kohezijskih skladov, ali pa kome da prejemajo sredstva iz tega sklada. Tako da to moramo vzpostaviti sistem, ki bo enak za vse. Najti moramo sistem, ki bo analogen temu, kar smo oblikovali v odboru za proračunski nadzor, ki kar velja že dlje časa. Če nekdo ne plača svoje mm, kazni, potem se otegne to od kmetijskih prispevkov ali drugih dejatev iz Evropske unije. Na ta način pravzaprav Evropska komisija tako lahko otegne sredstva, ki so enaka znesku kazni. In zdi se mi, da je to dobro. Potem pa se mi zdi, da bi morali razpravljati tudi o znesku kazni 250 tisoč evrov. To bi nam morala pravzaprav komisija razložiti, kako je prišla do tega zneska. Če si pogledamo stroške, ki jih Bayern plača za migranta, potem 250 tisoč evrov zagotovo ni dovolj v kakšni drugi državi ali drugi regiji pa je morda to veliko previsok znesek. Tako da me zanima, komisija, kako ste prišli do teh 250 tisoč evrov? Kako ste izračunali to številko? To bi me zanimalo kot članica, članica odbora za proračun. Poleg tega bi se morali izogniti eh, temu, da bi v naših besedilih um, samo karali. Uh, Če pa rečemo, da ne bomo odtegnili ničesar tule, potem je to nevarno, ker bi to veljalo tudi za drugo področje. Če obstajajo pravne obveznosti, potem moramo imeti za neupoštevanje tudi kazni. Kazni, ki jih je treba plačati ali pa se predvidi odtegnitev sredstev od kje druge. Ne bi pa se rada v tem okviru sklicovala samo na države iz kohezijskih programov in na kohezijski sklad. In še na eno točko bi vas rada opozorila. To ne gre samo za tiste države v prvi bojni vrsti. V Nemčiji najdemo največ beguncev v Evropi, pa, nismo, pa se ne nahajamo na meji, neposredno v prvi bojni črti prevzeli pa smo največje breme migrantov. Tako da je treba poštevati, da ima tudi naprimer Belgija veliko število brigantov in beguncev ki so registrirani, tako da je treba tule upoštevati celoten sistem. Gerard Depre je pravzaprav skalil vodo, kar se mi zdi dobro, Tako smo se začeli ukvarjati s to vrstnimi vprašanji. In ne more biti tako, da bo samo en del držav članih pre, prevzel odgovornost, drugi bo rekel, da razumejo zadeve in da so pripravljeni prevzeti eh, odgovornost, tretji del pa bo eh, rekel, da bodo našli svoje rešitve. Potem predlog stotih odstotkov Predlog ELS je bil, da če je država članica izpolnila svoje obveznosti, potem izhajamo iz tega, da začnemo razmišljati o porazdelitvi, potem, ko smo dosegli 100 odstotno izpolnjevanje obveznosti. In to, ta logika se mi zdi razumna. Dobro se mi zdi tudi tisto, kar ste zapisali čisto na koncu, da bi ta korektivni mehanizem lahko začasno prekinili, če neka država članica ne izpolnjuje obveznosti, ki bi jih pravzaprav morala. Porazdelitev ne bi smela delovati tako, da breme preložimo na druge in da ne prozamemo bremena nadzora za zunanj, lastne zunanje meje. To ni pravično do drugih držav članic, tako da bo treba o tem še razpravljati. Tule v mnenju so nekatera izhodišča, o katerih bo še treba razmisliti. Hvala. Uh, Jan Olbricht. Hvala, Monika. Jan Olbricht. Najlepša hvala. To je zelo zanimiv trenutek in tudi provokativen. In vesel sem, da je bila danes uh, omenjena večkrat uh, tudi naša država v odnosu do korektivnega mehanizma za porazdelitev. To se mi ne zdi problematično. Bi pa morali biti previdni. Zakaj? Zaradi tega, ker je vse skupaj že eksplodiralo zaradi teh 250 tisoč evrov. Ljudje so besni zaradi plačevanja tega zneska. In potem jasna povezava s kohezijsko politiko. To je druga plata enotnega trga. To gre za mikroekonomske transferje. To so sredstva, ki smo vam jih dali, pa jih ne boste mogli počrtati, počrpati, ker vam tega ne dovolimo. To je torej povezano tudi z enotnim trgom. In če sem čisto iskren, to na podlagi trenutnih predpisov niti ni, vel, ni zakonito. Če imamo na voljo nacionalne vojnice, nacionalne obveznosti, če smo podpisali pogodbe, gre torej za naložbe, ki smo jih že sprejeli in eh, za odgovornost celotne Evropske unije. Zato se zastavlja vprašanje, kako zagotoviti, da bodo vse države članice sprejele enotno obveznost in jo tudi izpolnjevale. Ne vem pa, ali gre tole za kohezijski sklad ali za kohezijske sklade ali za države v kohezijskem programu. Kohezijski sklad se nanaša na vse države članice. Toliko odgovor na eno izmed pripomp. Tako da se mi zdi, da je vse skupaj zelo problematično, ker se situacija spreminja. Cipr, moja država, v, se v prvi vrsti sooča z nezakonitimi imigranti iz Ukrajine, ki poskušajo prid vrniti v Nemčijo, ki pa bi jih po pravilih iz Dublina morali ustaviti na polskem. Tako da je razmislek o rešitvi nujno potreben. Obstajajo težave pri solidarnosti, tu se strinjam. Ampak, če bomo prisilili države članice, da plačujejo ali pa da ne prejmejo sredstev, bo to eden najbolj izmed občutljivih eh, elementov, o katerim bomo razpravljali v prihodnjih mesecih. Tako da tole ni končna faza v razpravah, tole je šele začetek. Javna razprava se je zelo razumela zaradi teh 250 tisoč evrov. Tako da se sprašujem, kako bo s kohezijskim skladom. Zagotovo bomo o tem spregovorili tudi v kontekstu novega večletnega finančnega okvira. Jasno je, da bo treba preoblikovati proračun, da bo bolj fleksibilen, ampak kar se tiče trenutnega proračuna, bi bilo to zelo težavno, ne samo v parlamentu, ampak predvsem v svetu. Hvala. Eda. Hvala. Ajdar. Hvala lepa, čisto kratka bom, ker eh, nas je vedno manj v dvorani. Eh, res je, da pravzaprav gre za skoraj monografsko sejo o temah, ki so značilne za libera, je kot za proračun, ampak eh, to, kar se tudi dogaja, da eh, včasih eh, pač bi potrebovali veliko bolj splošno razpravo o temah, ki so relevantne tudi na Libiju, ampak imajo tudi proračunske posledice. Stvari so čisto nekje na meji. In eh, po naši strani bi želeli povdariti, da soglašamo s tem, da bi bilo pač eh, primirno znižati prak se 150 na 100 odstotkov in eh, to bi bil trenutek, ko bi se sprožil korektivni mehanizem za porazdelitev. Soglašamo torej s tem predlogom, ki je podal kolega. In sicer pa gospod Depre je predlagal, da bi celo to lahko znižali na 90, mi pa bi predlagali celo na 80 odstotkov odstotkov zato, da zagotovimo državam članicam, ki se že spopadajo s težavami, eh, nekaj več eh, manevrskega prostora. In potem tudi še druga razprava, ki je lahko zelo zanimiva in ni nova, je to, kaj naj storimo, kolikor država ne spoštuje prevzetih obveznosti. Mislim, da je prav, da eh, to ustrezno kaznujemo. Seveda lahko razpravljamo o tem, eh, ali eh, lahko dovolimo, da eh, ena država odstopa od določenega pravila, ki se ga vsi zadamo ali pa ne. Če smo soglasni okrog tega, da ta pravila veljajo za vse, potem moramo imeti tudi sistem kaznovanja tistih, ki ne izpolnjujejo pravil. In res je, torej, da bi bilo dobro imeti avtomatski sistem raje kot neko denarno kazen. Ja, lahko to vzamemo iz kohezije kohezijskih skladov, iz kakšnih drugih, ampak seveda to je tudi lahko zelo občutljivo v vsakem primeru. Ampak vsekakor. Um, Mislim, da je to tema, v katero se bo potrebno še dodatno poglobiti in morda bolj v odboru Libe, ampak res je, da eh, solidarnost mora veljati na 360 stopin in eh, torej tudi spolnjevanje eh, mora biti na 360 stopin, zato sem tudi za sistem sankcionirana. Hvala, Ajder. Še kdo želi besedo? Um, yes, I'll come. Uh, yes, I'll come to the Commission. Čez trenutek dobi besedo komisija. Predtem pa bi se rad zahvalil poročevalcu. Res je, to je pomembna razprava in pomembno je, da so kolegi pri takšnih razpravah prisotni. Je pa res, da je to skupna težava za vse države članice ampak prihaja do razlik do izpostavljenosti temu problemu v državah članicah. Še večjo težavo pa predstavljajo sredstva, ki so na voljo državam članicam, predvsem tistim v prvi vrsti, ki že tradicionalno nimajo na voljo tako veliko sredstev kot druge. Tako da gre tu zagotovo tudi za vprašanje solidarnosti. Veliko kolego pa je izpostavilo tudi vprašanje enakopravne obravnave teh držav in enakopravno izvajanje načela solidarnosti. Tako da sedaj dajem besedo komisiji. Hvala, sem eh, samo ponižni nadomestnik iz tega odbora in nisem predstavnik komisije, tako da se <laughs> opravičujem, če sem vas morda s tem razočaral. Naj pa povem, da je po mojem mnenju tukaj le težko govoriti o kaznih eh, Kajti pri finančnih instrumentih pravzaprav ne vemo, kdo bo storil prvi korak. Trenutno poskušamo graditi hišo in začenjamo pri mm, dimniku. Ne vemo pa niti, kako bodo videti temelje te zgradbe, ker ne vemo, kdo bo tisti, kdo se bo lotil te naloge. Naša država je sprejela veliko ljudi iz Ukrajine, pa nikomor ni preveč mar za mm, migrante iz Ukrajine, ker bolj govorimo o ljudeh, ki prihajajo iz Sirije in podobno. Tako da sedaj pa razpravljamo o tem, kako bo s tistimi državami, ki ne bodo sprejeli migrantov, kako jih sankcionirati in kako naložiti kazen. Pri tem pa niti ne vemo, kdo bo za posamezne naloge odgovoren. Ja, se opravičujem, sem gledal v smer komisije, pa nisem vedel, da se vi skrivate tam zadaj, tako da se opravičujem, da sem vas zamenjal za komisijo, ampak hvala za pripombe. Uh, eh, Zdaj, predsedujoči. Komisija, izvolite. Yes, you, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Sem Olivije Saves iz, uh, in vodja enote v GD za proračun. Od silo solidarnostnega prispevka desetih odstotkov uh, bi na to predal besedo kolegom, ki bodo spregovorili še o drugih vprašanjih. Tudi nam se zastavlja več vprašanj, ki so jih izpostavili poslanci. Glede tipa skladov, o katerih govorimo, ker eh, kohezijski sklad ne pokriva vseh držav članic. Morda bi lahko govorili tudi o drugih strukturnih skladih. Vsekakor bo to treba pojasniti. Drugič, Gre za spostavitev povezave med dvema področjama politik in to prvotno ni bil namen komisije. Tako da bo morda treba preveriti pravno izvedljivost takšnega mehanizma. In ne na zadnje se bodo tu zastavljala tudi vprašanja glede proračunskega postopka, ker bomo nekatere odobritve morali premikati med posameznimi razdelki. Na voljo imamo ločene instrumente in morda bo vse skupaj izgledalo na koncu nekoliko nenavadno, tako da smo previdni glede predloga. Imamo pa tudi komentarje glede nekaterih drugih točk. Hvala. Hvala, sem Jana Tamle iz GD za notranje zadeve in se ukvarjam s tem predlogom. Glede 250 tisoč evrov ste zastavili vprašanje, kako je komisija izračunala ta znesek uvodoma bi povedala, da tu ni šlo za kakšno znanstveno osnovano metodo, ampak to vsebuje vseeno dva elementa. Najprej smo želeli pokriti stroške, ki bi nastale za državo članico pri gostiteljstvu prosilca za azil ali migranta za več let v državi članici. In drugi element je bil ta, da želi komisija, da sodelujejo v tem mehanizmu odvračanja vse države članice, zato smo predlagali izvor na teh 250 tisoč evrov. Potem stroški za transfer 300 ali 500 evrov kot pavšalni znesek. 500 evrov smo izbrali, ker je bil, bila to številka, ki smo jo določili v primeru Grčije v okviru premestitev. Ampak tudi tu ni šlo za znanstveno osnovano številko morda bi jo lahko znižali, ampak dobro bi bilo, če bi zato imeli nekaj dokazov glede realnih stroškov. In še kratka pripomba glede korektivnega mehanizma, glede vprašanja 150 odstotkov ali 100 odstotkov. Tu gre samo za vprašanje glede za pojasnilo. Tu ne gre za možnost za sprejem v državi članici, tu gre za pravičnost deleža. Upam, da je to jasno ne gre za to, da je država članica obremenjena 150 odstotkov, ampak da je prevzela več kot 50 odstotkov več pravičnega deleža obremenitve. Če se spustimo na 90 ali do 80 odstotkov, pa pomeni, da bi ta država članica m, mm, izvajala manj nalog, kot se ji pravično pripada. Tako da je komisija predlagala 50 odstotkov za prenehanje delovanja tega mehanizma. Potem možnost eh, začasne prekinitve v primeru neustreznega nadzora meja. Tu predlagate eh, soglasje parlamenta in dvotretinsko večino v svetu. Z pravnega vidika bi morali to preveriti, ali je izvedljivo, ker eh, imamo tudi številčne klauzule v samih postopkih in nikjer nismo našli dvotretinske večine in postopek eh, privolitve, tako da gre tu za tehnično pripombo. Hvala. Hvala, gospod poročevalec, izvolite. Uh, Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so se udeležili razprave. Uvodoma sem povedal, da gre za veliko bolj občutljivo temo. Najprej čem pričnem z tem, kar je povedal Jan. Za nekatere kolege naj povdarim, da seveda mi smo parlament, mi poznamo eh, zadržke sveta, ampak eh, se ne smemo iti njihove igre. V tem trenutku poskušamo opredeliti stališče parlamenta kaj, eh, kako bo videti končna rešitev, bo odvisna od eh, dogovora, od soglasja med parlamentom in sveta, svetom, ampak jaz poskušam pač oblikovati naše stališče. Vse točke, ki smo se jih dotaknili, so lahko predmet razprave. Jaz sem odprt za kompromisne rešitve. Eh, sveda bomo imeli seje za to, da določimo, ali bo 100, 110, 150 odstotkov, imamo prednosti in slabosti pri obeh pristopih. Kar pa zadeva stroške za um, prevoz, seveda vi nimate nekih konkretnih kriterijev, ampak vaši argumenti niso več uh, tehtni, če imamo druge mehanizme za pomoč za države na prvi bojni črti. Če ste vi arbitrani, bom potem tudi jaz uh, pri določanju teh pragov. Bomo videli, kdo je, kdo je bolj tehten. Uh, nekaj v zvezi z mehanizmom za sankcioniranje. Mislim, da najboljši izraz bi bil, če bi uporabljali množino in izraz kohezijski skladi, ne kohezijski sklad, torej sklop različnih skladov. Kaj moramo rešiti? Po mojem mnenju, eh, nek. Eh, um, korektivni mehanizem in solidarnostni mehanizem nista uh, fakultativna, nista izbirna. Vse države, tudi moja država, morajo prispevati k uh, pač uplačevanju v te sklade. In torej imamo določen element solidarnosti v kohezijskih skladih in eh, torej na tak način rešujemo tudi težave s konvergenco in imamo torej določen element solidarnosti, kar je eh, pač eh, neizpodbitno. Kdor noče sodelovati pri solidarnosti, bo potem kaznovan prek drugega solidarnostnega mehanizma morda ne nujno v isti obliki, recimo, da gre za 10 odstotkov kohezijskih skladov, ampak to lahko izračunamo tudi drugače. Lahko rečemo, da umaknemo sredstva za plačila iz kohezijskih skladov v višini zneska, ki odgovarja številu uh, oseb, ki niso bile sprejete, krat 150 tisoč ali krat 250 tisoč. Pač um, to gre za določanje tega tega obrazca oziroma te enačbe. Ampak država mora vedeti, da se ne bo mogla izmakniti uh, tem uh, kaznim. To so lahko mehanizmi, ki bodo lahko pač veljali za več let. Eh, in pa še nekaj naj povem Moniki. Uh, sicer ona ima dobre izkušnje iz časov odbora uh, oziroma iz uh, sodelovanja pri odboru za proračunski nadzor. In seveda. Uh, bom, bom upošteval tudi njene predloge, ker nočem nujno biti jaz avtor pač tega, te, te rešitve, lahko prevzamem rešitev tudi od koga drugega. Iz izkušnje pa vem, da to ni pač neko področje, ki bo pritegnilo tudi zanimanje članov odbora z Libe, ki se posvečajo morda drugim vidikom raje kot pa finančnim aspektom. Zato v zvezi s temi proračunskimi finančnimi vidiki moramo mi izpovedati zadnjo besedo. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Še nekaj bi rad dodal k vaši zadnji pripombi. Zdi se, da bi imeli večjo možnost za uspeh, če bi se bolj sredotočili na možnost izbire kot na sankcijo. Države članice bi lahko imeli možnost, da se odločijo, da ne sodelujejo, kar pomeni, da se pravzaprav odločijo, da raje plačajo določen zne, znesek, kot da na to recimo v tem mehanizmu ne sodelujejo in jim na to nalagamo kazni. Prav, hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. februar do 5. Glasovanje v odboru za proračun bo potekalo 6. marca in glasovanje v glavnem odboru Libe pa še ni oznanjeno tem zaključujem s to točko na dnevnem uh, redu. Hvala poročevalcu. Sedaj pa še naslednja točka na dnevnem redu. Razno, bi kdo kaj dodal? Ne. Potem bom povedal, da se naslednjič sestanemo ponedeljek 6. marca. Najlepša hvala za udeležbo in s tem je sestanek, in s tem je sestanek eh, zaključen. Hvala.